Gospod Barozo je v eni od razprav dejal, da najšipkejši ne smejo ostati zunaj, ampak morajo voditi tisti, ki so najbolj evropski. Hvala lepa, gospod Serka, s tem zaključujemo razpravo. Glasovali bomo jutri ob 12. uri. Naslednja točka na dnevnem redu je vprašanje za ustni odgovor z razpravo. Gre za jamstvo za mlade pri zaposlovanju. Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve je podal to vprašanje. Avtorica vprašanja je kolegica Beres in ji takoj predajam besedo. Merci, Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod komisar, že julija ste predlagali pobudo, s katero naj bi zagotovili jamstvo za mlade. Zato je prosil Evropski parlament. Zadeve napredujejo. Razumemo, da bo na slednji vrh ministrov za zaposlovanje v Dublinu obravnava ta vprašanja. Sicer bo to potekalo februarja. Odbor je želel podpreti vse ukrepe, ki bi jih lahko sprejeli na tem področju. Še posebej, ko gre za poslovanje, za zaposlovanje mladih znotraj Evropske unije. Situacija trenutno res ni sprejemljiva. Vse moramo narediti za to, da bi stanje izboljšali in da bi upoštevali tudi vse predvidene izkušnje. Naprimer v Avstriji, na Švedskem, na Danskem, pa tudi kar zadeva našo generacijo v Franciji, imamo zdaj možnosti, da delujemo na nekoliko drugačen način. Da ne govorimo o zaposlovanju mladih kot o nekakšni posledici ali pa nečem, kar izhaja iz drugih politik. Ne moremo sprejeti tega, da bi se mladi znašli brez dela, da bi končali z izobraževanjem in potem ne bi mogli naprej. Predlagati bi morali vsaj dodatno izobraževanje ali pa zaposlitev. Ne gre tukaj nujno za zaposlitev, ampak gre za to, da zagotovimo vse pogoje za to, da naša generacija ne bo postala izgubljena generacija. Ta vprašanja pa seveda počivajo na ramenih volje držav članic, ki mora sprejeti nekatere strukturne odločitve. Strinjati se mora tudi glede uporabe Evropskega socialnega sklada. Ta pristop podpiramo, vsaj kolikor je realističen. Obenem pa predlagamo tudi državam članicam. Če nameravamo uporabljati Evropski socialni sklad, moramo biti tukaj dosledni. Omogočiti moramo, da bomo 25 odstotkov sredstev, ki jih imamo za kohezijo, uporabili tudi za cilje, ki izhajajo iz Evropskega socialnega sklada. To je izhodišče. O tem moramo razmišljati. Prav tako moramo izravnati gospodarska neravnovesja v Evropski uniji. Jamstvo za mlade mora postati pomemben izziv za politiko Evropske unije. Razviti moramo tudi Evropi lastne mehanizme na tem področju. Februarja se bo o tem odločal vrh EPSKO. Želel sem upozoriti na ta pomembna vprašanja. Parlament je tukaj zato, da bi poskrbel za to, da bo do jamstva za mlade pravzaprav prilagojena mladim tudi v praksi. Da tukaj ne bomo upoštevali le državljanov Evropske unije, ampak tudi druge. Pogosto gre tukaj za osebe, ki so brezposelne, pa niso državljani Evropske unije nekoliko jim moramo torej pomagati in se izogniti silnicam populizma in pa poenostavitve v politiki Evropske unije na tem področju. Prav tako opažamo, da jamstvo za mlade naj bi upoštevalo tudi situacijo diplomiranih. Vendar pa se seveda kategorija mladih ne ustavi pri meji 25 let. Ta okvir moramo preseči. Petina brezposelnih dan danes pravzaprav niso pridobili še nobenih delovnih izkušenj. In tri četrtin teh je mladih, torej mlajših od 30 let. To moramo upoštevati, če si želimo, da se ta mlada generacija ohrani, da ne bo šlo tukaj za nekakšno novo izgubljeno generacijo. To je eden poglavitnih izzivov Evrope. Prav tako je pomembno zagotoviti tukaj tudi razvoj na področju inovacije. Mlade moramo podpreti tudi z izobraževanjem in zaposlitvijo. To bo prav gotovo nova silnica tudi v smislu razvoja in v smislu ustvarjanja Evrope, ki bo še naprej širila vrednote in pa socialne standarde ki so za nas pomembni. Vrh EPSKA bi torej pozvali, da v sodelovanju z irskim predsedstvom skuša zagotoviti, da ta priporočila in ti ukrepi postane tudi del realnosti. Hvala. Kolegin Perez. Hvala lepa, kolegica Perez, za komisijo. Komisar Ando, prosim. Gospod predsednik poslanke in poslanci čestitam odboru za zaposlovanje socialne zadeve za ta predlog eh, za pripravo tudi resolucije. Kaže na močno podporo Evropskega parlamenta pri vzpostavitvi sistema jamstev za mlade v Evropski uniji. Prav tako mi je omogoča, da razčistim nekaj zadev pri izvajanju tega jamstva Strinjam se z gospodom Berez, da je financiranje zelo pomembni faktor, to ima svoje davčne stroške, seveda. Stroški neukrepanja pa bi bili bistveno višji. Nezaposlenost, brezposobnost pri mladih je zelo draga, tudi do 55 milijard na leto na osnovi socialnih eh, prispevkov, ki so izplačene in izgube pri prihodkih poleg dolgoročnim stroškom brezposelnosti v gospodarstvu, eh, to velja tudi za mlade, sploh eh, tveganje vodoče brezposelnosti, socialne izključenosti in revščine. Tukaj gre za vlaganja investicije, zato je komisija pripravljena narediti pomembne prispevke iz Evropskega socialnega sklada in drugih evropskih skladov natančna številka bo odvisna od izida pogajanj o večletnem finančnem okviru. Tako da tukaj pri, računamo na močno podporo eh, od vas eh, pri pogajanjih o novem finančnem okviru. Pravkar smo začeli pogajati s državami članicami glede vsebine partnerskih sporazumov za obdobje 2014-2020, v katerem se bomo osredotočili na prehod iz šole v poklic in ustrezne garancijske scheme. Določili bomo tudi zneske, ki bodo predvideni za posamezna jamstva. Komisija se popolnoma strinja, da za učinkovitost eh, to vrstnih eh, schem potrebujemo sodelovanje med vsemi udeleženci, vsemi akteri. Zavedati pa se moramo, da to ni tako enostavno za mnoge države članice. Na osnovi izkušenj, ki jih so jih imele države članice s takšnimi schemami, smo predlagali šest eh, specifičnih eh, predlogov kot smernice za vzpostavljanje močnih partnerstv. Poziv eh, za razpito vrstnih jamstev je bil, spro, je bil objavljen prejšnje poletje in se osredotoča na sklepanje tovrstnih partnerstv izid projekta bomo imeli v naslednjih tednih in upamo, da bomo s tem dobili nove izkušnje in eh, nove rezultate, ki jih bomo delili z drugimi državami članicami. Komisija se popolnoma dobro eh, zaveda, eh, kakšne države povzročajo vrčevanje ukrepi, sploh v državah, ki imajo visoko stopno brezposelnosti pri mladih. Pa vendar naj povdarim. Dobili bomo veliko povračilo iz tovrstnih jamstv. To smo videli tudi iz poročila o rasti 2000, za leto 2013 in kakovost javnih izdatkov v Evropski uniji, ki predvideva, da so tovrstne garancije investicije, ki spodbujajo rast. Ne moramo imeti enotnega pristopa za vse, potrebna je raznolikost ob upoštevanju posebnosti posameznih držav članic, zmogljivosti sistema in akterjev na trgu dela. Mladi, ki so vključeni v, ta, v to schemo, tudi niso homogena skupina, poleg razlikah v SB polu in drugih razlikah, bo morala vsaka država članica upoštevati tudi različ značilnosti skupine in podskupine mladih, ki se soočajo z oviramo pri vstopanju na trg delovnega eh, trg dela. Seveda na tem področju potrebujemo močno evropsko eh, razsežnost za podporo mladim, potrebujemo solidarnost, eh, sploh v času hudih eh, proračunskih omejitev. Zato moramo to vrstne ukrepe upoštevati pri konsolidaciji naših dejavnega, naše javne potrošnje. Komisija bo spremljala izvajanje garancij in eh, uporabila tudi strategijo, evropsko strategijo za zaposlovanje, za spodbujanje držav članic, da izmenjujejo svoje izkušnje. Končno bomo tudi redno spremljali in poročali o razvoju pri oblikovanju, izvajanju in rezultatih tovrstnih garancij v okviru mreže javnih storitev in tukaj bomo imeli pomembno povezovalno vlogo. Naj vam za zaključek povem, da smo že imeli prvo predstavitev v svetu. 18. decembra. Velika večina držav članice je pozdravila ta predlog in obljubila konstruktivno delo pri iskanju rešitve, ki naj bi usprejet v EPSKO v februarju 2013 pod irskim predsedstvom. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar Andor. Zdaj pa govorniki v imenu politične skupin, kolega Jurije prvi. Hvala lepa, gospod predsednik. Evropska ljudska stranka in poslanska skupina ELS pozdravlja to pobudo. Predlog je po našem mnenju zelo pozitiven. Nekaj dejstev poznamo v Evropski uniji, je brezposelnost mladih pri skoraj 23 odstotkih, več kot 5 milijonov mladih je brez zaposlitve v nekaterih državah znaša brezposelnost mladih. Pred nad 25 odstotkov, nekaterih celo 45 odstotkov. To je treba spremeniti. In zato nas zelo veseli, da je komisija na tem področju zelo aktivna. Zavedati pa se moramo tudi vprašanja, kdo bo vse to plačal. Na, ta, na to vprašanje nimamo jasnega odgovora. Komisija je sprožila različne pobude vendar pa ugotavljamo, da se vedno znova porablja isti denar. In v mnogih primerjih so države članice tudi prepuščene sami sebi. Položaj je različen v državah članicah, tudi struktura brezposelnih mladih je, je zelo različna različna v državah članicah eh, in zato potrebujemo različne rešitve. Naj poudarim, da ne more samo Evropska unija in ne more samo države članice Evropske unije ustvarjati nova delovna mesta, temveč eh, dinamično gospodarstvo. Zato moramo razvijati Eh, ta sredstva in širiti. Hvala lepa, gospod Öri, gospod eh, Serka, za eno minuto, prosim. Mikro, mikro. Mikrofon. Hvala, gospod eh, komisar. Socialiste zelo veseli ta pobuda, ki jo popolnoma podpiramo. Upamo, da bo svet Epsko dejansko prevzel to pobudo. Gre za hud problem V nekaterih državah smo že pri 50 odstotkih brezposobnosti pri mladih, pri nas v moji državi smo že pri 55-70 odstotkih brezposobnosti pri mladih. To je realnost, to ni eh, samo problem, ampak je tragedija, ki ima daljnosežne posledice, kajti njihova prihodnost, prihodnost mladih je tudi naša prihodnost. Zato moramo dati mladim priložnost ni dovolj, da damo samo neke garancije, jamstva, ampak poskrbeti moramo za spremembe. Zdaj moramo na novo uporabiti sredstva iz socialnega sklada, nove, imamo nove socialne akterje, ki jih moramo upoštevati. To ni samo eh, problem mladih, ampak problem vseh nas. Hvala lepa, kolega Serkas, kolegica Hirš, za dve minuti. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod komisar. Pri brezposelnosti mladih, ki znaša več kot 20 odstotkov, pri nekaterih več kot 50 odstotkov, eh, se sploh ne postavlja vprašanje, da moramo ukrepati in to nujno. In to ne samo z ukrepi, ki bodo delovali šele čez nekaj let, ampak ukrepi, ki bodo delovali kratkoročno, srednjeročno, ki bodo zdaj dali priložnost mladim, ki jim bodo dali neko novo perspektivo. Zato v ARDE podpiramo jamstvo za mlade. Nočemo, da bi izgubili eno celo generacijo, ampak jamstvo za mlade ne more biti jamstvo za zaposlovanje. Delovna mesta ustvarja gospodarstvo in teh ne moremo pričarati z nekim evropskim programom. Jamstvo za mlade pa lahko pomaga posredovanje mladih na določeno delovno mesto. Omogoča jim nadaljne usposabljanje, odpravljanje deficitov, ki jih imajo. Naprimer, v začetku leta smo v Nemčiji sprejeli nov program, program za spodbujanje po klicne mobilnosti zainteresiranih eh, mladih eh, strokovno usposobljenih delavcev. Na ta način eh, želimo mladim, ki nimajo izobrazbe ali pa imajo izobrazbo, pa nimajo delovnega mesta, da pridejo v Nemčijo. Mislim, da je smiselno, da pobude iz držav članic povežemo z evropskim jamstvom za mladi in to jamstvo za mlade moramo financirati eh, preko Evropskega socialnega sklada. Zato imamo na voljo sredstva. Tukaj lahko Evropa pokaže, da imamo nek potencijalno evropski trg dela in da se lahko usmerimo eh, v, na to pot in damo mladim novo perspektivo. Hvala lepa, kolegica Hirš, kolegica Turunen, za minuto in 30. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Položaj mladih je v Evropi za mlade v vsakem primeru slab. Mnogi nimajo dela. Gospodarske prognoze so zelo slabe tudi za nje. Kot evropski politiki se moramo vprašati, ali ne bomo žrtvovali cele generacije. Poskrbeti moramo namreč za to, da bo mlada generacija, generacija mladih je dobila možnosti, da ne bo imela kot prva generacija slabše možnosti kot njihovi starši. Moja mati je v 80-ih letih se morala boriti za to, da se je vključila na trg dela kar ni bilo enostavno, ampak iz 80-ih let eh, prejšnjega stoletja vemo, da ima brezposelnost mladih veliko vpliv na eh, družbo. Naučiti se moramo nekaj iz napak, ki smo jih delali v preteklosti in ustrezno ukrepati. In to lahko storimo z evropskim jamstvom za mlade, ker je absurdno pri krizi, da se mladi nahajajo v brezupni brezposelnosti. In eh, bančni direktori, ki bdijo nad denarjem, pa niso prezeli nobene odgovornosti. Jamstvo za mlade je dober predlog v kriznem času. Komisija je podala svoj predlog in uh, zato se zahvaljujemo. Ta predlog je v svetu. Uh, in zdaj mora irsko predsedstvo spodbuditi nadaljne delo pri tem vprašanju. Imamo veliko, kar moramo narediti za evropske državljane. Hvala lepa, kolegica Turunen. Za minuto 30, kolega Le Ayrik. Gospod predsednik, komisija. Evropska unija se mora osredotočiti na bistveni del svoje prihodnosti, svojega dela in tako dalje, pa tudi v prihodnost eh, milijonov mladih. Zato je treba obraniti predlog jamstva za mlade. In eh, tukaj ne sme iti le za nekakšno socialno obravnavo brezposelnih, ampak kot nekakšno, nekakšen ukrep, ki naj bi zagotovil prihodnost mladih. Žrtovanje trenutne generacije bi prav gotovo pomenilo pogubo za Evropo v prihodnosti. In to bo zahtevalo določene zaveze naših politikov. Če le višamo starostno mejo pokojitve, bo vedno več brez poselnih. Zagotoviti moramo tudi nove pravice, nove pravice do izobraževanja in usposabljanja, pa tudi nekakšno šolo drugih novih priložnosti, ter zagotoviti pravico do sindikatov. Te pravice zagotovijo vsem mladim določeno mero socialne varnosti. Pravica do enake minimalne plače v Evropski uniji, na to pravica do dostopa, do dela, na to vključevanje tudi usposabljanja v ta proces, usposabljanja znotraj podjetij. Jamstvo za mlade moramo obravnavati tudi v povezavi z prihodnostjo mladih. Hvala lepa, kolega Lerik, toliko govorniki v imenu poslanskih skupin, zdaj pa govorniki v svojem imenu, kolega manj za minuto. Gospod predsednik, brezposobnost mladih v Grčiji in Španiji znaša nespremljivih 55 odstotkov, v Nemčiji 8 odstotkov dramatično napačni položaj, ki lahko pripelje do izgubljene generacije v Evropi. Decembra 2012 je gospod komisar pripravili svežen za boj proti brezposelnosti, ki ga zelo pozdravljamo. Tukaj gre tudi za jamstvo za mlade. To je ideja, ki je prišla iz Evropskega parlamenta že v oktober 2010. Sem to predlagal v poročilo glede generacije pravičnosti mladi naj bi po štirih mesecih brezposelnosti dobili delovno mesto, usposabljanje ali nekaj ustreznega. Morajo dobiti priložnost, da se usposobijo do konca, če niso primerno izobraženi. In to jamstvo na osnovi Evropskega socialnega sklada temelji na spodbujanju in zahtevani od mladih. Pri, to seveda ne sme eh, postati eh, socialna gugalnica za mlade, ampak mora prispevati k oblikovanju boljše prihodnosti naših podjetij. Več moramo vlagati v naše izobraževalne sisteme. Šest eh, držav člani želi prevzeti dualni izobraževalni sistem, ki ga ima Nemčija pri nas eh, bomo z desetimi milijoni podbujali izobraževanje, kar je zelo optimistični signal. Hvala lepa, kolega Mann, kolegica Regner, za eno minuto. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Komisar za številke zelo dobro poznate. 5,5 eh, mladih je brez dela. 56,6 odstotkov znaša brezposelnost mladih v Španiji to niso samo številke, ampak je to škandal. Nekaj moramo narediti. In zadaj sedem klicajev. Zauzimam se za boj proti brezposelnosti mladi, zato pozdravljam svežen, ki ga je komisija predstavila 5. decembra. Prihajam iz Avstrije, ki ima naj, eno najboljših praks pri jamstvi za mlade. Imamo dualno izobraževanje in eh, ukrepe za boj proti brezposelnosti eh, pri mladih, eh, kar je recept za uspehe. Vendar Avstrija storila tudi bistveno več. Ne bom tukaj okolišala. Avstrija je tukaj vložila veliko denarja. In zdaj gre za to, da ukrepamo na evropski ravni, ne samo v Španiji ali kateri drugi državi članici. Zakaj ne bi vzpostavili sklad za boj proti brezposobnosti mladih? Zakaj ne bi sredstva iz Evropskega socialnega sklada uh, Eh, preselili v tak sklad. Se opravičujem, ker sem prekoračil svoj čas, bi pa zaključila z citatom. Kolegica, obžalujem, ampak vsi moramo biti bolj disciplinirani. Se vam pa vsekako zahvaljujem. Naslednja kolegica Harkin za eno minuto. Thank you, Mr. President. I will... Hvala, gospod predsednik. Sama toplo pozdravljam jamstvo za mlade. Če bomo to zagotovili, bo to prav gotovo znak, da se Evropska unija odziva. Vendar pa je to majhen korak in le prvi korak. Upoštevati moramo tudi širšo sliko, nadaljevati s programi, ki jih izvajajo številne države članice, obenem pa moramo upoštevati tudi javne naložbe. Na Irskem so to vrstni programi znatno prispevali k zmanjšanju ravni v višini 29 odstotkov brezposobnosti na Irskem. 87 tisoč ljudi, večinoma mladih, živi na Irskem nimajo dela zaradi tega, ker se doma ne morejo zaposliti. Naš eh, predsednik, predsednik Higgins je prejšnji teden povedal. Zavedam se razprav, ki se osredotočajo le na varnost valute. Vendar pa ob strani pušča vprašanje brezposobnosti. 55 odstotkov v nekaterih državah. Tega ne moremo ignorirati. Ne moremo ignorirati tega pomembnega vprašanja. In komisar, sami ste povedali že danes popovdne, da ne smemo ogroziti naše prihodnosti, ko konsolidiramo naše finance. Hvala lepa, kolegica Harkin. Sledi kolegica Šreter za eno minuto. Gospod predsednik, svet je s velikimi besedami eh, kot največji problem krize eh, opredelil brezposelnost mladih. Sedaj čakamo na dejanja. Obvezno jamstvo za mlade eh, bi bila edina rešitev, se pravi, da lahko pravzaprav mladi to istožijo. Treba je pač najti tudi ustrezno ponudbo dela za mlade. Evropska unija potrebuje mehanizme za preverjanje v evropskem semestru, mora pač na ta način zagotoviti eh, preprečevanje brezposelnosti za mladih. Mi od komisije pričakujemo tudi, da bo besede spremenila v dejanja. Mi smo tudi eh, dali. Eh, predloge, da bi naprimer z Evropskim socialnim skladom eh, tudi dali sredstva za jamstvo za mlade. Žal pa je veliko nasprotnikov eh, našemu predlogu, tudi v komisiji. Prosim, eh, opustite svoj odpor in strinjajte se z našimi predlogi. Hvala lepa, kolegica Šröter, sedaj pa za minuto in pol kolega Pupakis.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 na njihovo življenje, pa tudi na splošno delovanje družbe. Bistvenega pomena, da zagotovimo, da v Evropski uniji mladi ne bodo izgubljena generacija. Prav gotovo moramo izvajati pritisk na socialne partnere, na vlade, pa tudi na druge deležnike, ki morajo vlagati v oblikovanje ukrepov, pri tem pa ne obremenjevati oziroma posekati na področja drugih politik. Ko prihaja do tako izrazitih rezov v proračune skupnosti in pa države, moramo razmišljati o specifičnih ukrepih, ki jih lahko zagotovimo, da bomo mlade lahko financirali in da bomo lahko politiko pravilno izvajali tudi v državah članicah. Še posebej je to pomembno za tiste države članice, ki so trenutno v okviru memoranduma. Hvala lepa, kolego. Popaki, sedaj pa za eno minuto kolega, kolegica Kostelo. Of... Najlepša hvala, gospod predsednik. Prioritete irskega predsedstva so rast in zaposlovanje. To so najpomembnejši izzivi, s katerimi se sooča Evropska unija. Sama podpiram jamstvo za mlade in pozdravljam ta predlog. Na to bi se naj osredotočili tudi na vrhu EPSKA v Dublinu februarja. 23 odstotkov brezposobnih med mladi. Na Irskem celo 30 odstotkov, na petem mestu smo v Evropski uniji. Živimo torej v realnosti izgubljene generacije in pa dolgoročnega izgubljena delovnih mest oziroma brezposobnosti. Pogovarjali smo se tudi o jamstvu mladih v okviru dialoga z državljani. Pobudo smo tam podprli in eh, to lahko tudi sama zagotovim. Če pa želimo jamstvo za mlade, potrebujemo tudi konkretna sredstva, kot je povedala gospa Beresova. Izkazati moramo torej zavezanost Evropske unije in pa pripravljenost, da se s tem soočimo. Na to pa še pilotni projekt, ki poteka v Dublinu. Ta projekt se je prijavil za sodelovanje v okviru tega. Zanima me, kakšna je situacija na tem področju. Hvala lepa, kolegica Kostelo. Sedaj pa za eno minuto, kolegica Deli. Gospod komisar. Celotno generacijo bomo žrtvovali zaradi varčevalnih ukrepov. Vsi pa pravite, da rešitev pravzaprav obstaja. Jamstvo za mlade, ki da, zeleni podpiramo že leta, tako na Danskem kot v Avstriji, kjer to deluje. Zakaj je to tam deluje, druge pa ne? Prvi pogoj je to, da moramo imeti neodvisne mehanizme. Številni mladi morajo delati ob študiju in to jih pravzaprav obsodi na neuspeh. Na to pa še drugi pogoj, ki je pomemben. Vzpostaviti moramo jasna pravila, s katerimi bomo omejili tudi staže pripravništva. Komisija pravzaprav ne razume, kako naj bi se bojevali proti izkoriščanju mladih, ki se jih eh, zaposluje za kratek čas pod pretvezo, da gre za nekakšen staž oziroma usposabljanje. Zagotoviti moramo torej eh, dejansko politiko, ki bo privedla tudi do nekakšnega trajnostnega razvoja. Mladi so naše upanje, prav gotovo pa predstavljajo tudi izziv za našo politiko v Evropski uniji. Hvala lepa, kolegica Deli. Sedaj pa minuto in pol. Kolegica Bastos. Najlepša hvala, gospod predsednik. Leto začenjamo z zgodovinsko najvišjimi stopnjami brezposelnosti. Naša država je na tretjem mestu po brezposobnosti v Evropski uniji in poleg tega se soočamo tudi z izrazitim valom imigracij, tako kot v 60 letih prejšnjega stoletja. Vendar pa tam val zdaj škodi tudi tistim mladim, ki so diplomirani, ki so usposobljeni in iščejo delo. Ti mladi morajo torej zapuščati državo in ta fenomen prav gotovo vodi tudi k še večje gospodarske ogroženosti na evropski ravni. Evropska unija naj bi zapravila astronomske zneske, vendar pa ji ni uspelo zagotoviti jamstva za mlade. Jamstvo za mlade mora uspeti. In zato moramo dobro uporabljati tudi strukturne sklade ter zagotoviti tesno sodelovanje med socialnimi partnerji, nacionalnimi, lokalnimi in regionalnimi organi. Prav tako pa se moramo povezati tudi z službami za izobraževanje in usposabljanje. Ne moramo dovoliti, da bi nekateri mladi ostali brez perspektive v prihodnosti. Imam pa še eno vprašanje za komisijo. Komisija je posredovala nekatera priporočila državam članicam. Vendar kaj naj bi se s tem zgodilo? Hvala lepa, kolegica Bastos. Sedaj pa za eno minuto kolegica Štenrok. Da, gospe in gospodje, brezposelnosti eh, mladih ne moramo odpravljati s praznimi besedami. Mi moramo vzeti denar v roke. Avstrija je zgled za to. Eh, poročilo o socialnih spremembah in inovacijah. Torej, tu sem jaz predlagala tudi os za mladino, zaradi tega, da bi imeli to pobudo za mladino v celi Evropi. Parlament namerava spodbujati projekte izmenjave dobre prakse in to seveda želimo. Ne razumem, kako Eh, komisija kot tudi predsedniki eh, vlad držav članic želijo odpravljati brezposelnost mladih po eni strani, nočejo pa podpreti dobre pobude Evropskega parlamenta. Naj jih bo sram, to je pač igra z praznimi besedami. Hvala lepa kolegici Steinruck. Sedaj pa za eno minuto gospod Gutierrez Prieto. Perdido... Gospod Andor, medtem ko se pogovarjamo, so bili izgubljeni dve delovni mesti v Španiji. Eno od teh delovnih mest naj bi pripadlo mladi osebi. In to se dogaja tudi v drugih državah Evropske unije. Številni mladi trpijo zaradi te situacije. Vendar pa niste oblikovali niti enega konkretnega priporočila, s katerim bi olajšali to situacijo, v kateri se je znašlo na milijone ljudi. Odzivate se torej pozno. Vzpostaviti moramo torej ambiciozne instrumente za sofinanciranje, kot jih zahteva Evropski parlament zaradi tega prihaja do številnega nezadovoljstva, do sporov. Komisija ima ustrezne instrumente, s katerimi bi lahko delovala in ima zato tudi potrebna sredstva. Gre za 10 odstotkov proračuna, ki jih nismo porabili za reševanje španskih bank. Lahko ste zelo fleksibilni, ko gre za reševanje bank, vendar pa niste dovolj fleksibilni, ko gre za reševanje dejanskih ljudi. Komisija uporabite ta parlament, upoštevate ta parlament in vzpostavite program, ki ga zahtevamo. Ja, kolege Havit. Hvala lepa, sedaj pa za eno minuto kolega Havit. Najlepša hvala. Komisar, prav gotovo se zavedate, da je 40 odstotkov brezposobnih v Združenem kraljestvu mlajših od 25 let in da lahko najdemo delovno mesto le za dva od 200 prosilcev. No, laboristična stranka je predlagala več delovnih mest eh, s pomočjo omejevanja in pa dodatnih davkov za tiste najbolj premožne prebivalce. Vendar pa naj vas obvestim tudi o tem, da je regija na vzhodu Anglije med najbolj prizadetimi v Združenem kraljestvu. in vsak peti v naši regiji, vsak peti mladi, nima nobene prihodne perspektive. Vsak četrti pa je zaradi tega celo depresiven. 23-letnik iz Norfolka, katerega oče je umrl, je diplomiral, ni dobil zaposlitve in je zdaj odvisen od antidepresivov. Ne dajmo jim zdravil, dajmo jim upanje. Vielen Dank, Herr Kollege. Hvala lepa, kolega Howitt. Sedaj pa za eno minuto gospa Nevedalova. Ja. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani kolegi in pa gospod komisar. Veseli me, da se znova pogovarjamo o situaciji v Evropi. O tem se znova pogovarjamo, ker gre za zelo velik problem za nas. Dobro pozdravljam predlog eh, komisarja Andorja za jamstvo za mlade. Gre za socialistično pobudo, pobudo stranke evropskih socialistov. In eh, komisija se je prav gotovo naslonila na zamisli, ki so prišle z politične levice. Za mlade je zelo pomembno, da se usposabljajo, da dobivajo štipendije, da se lahko udeležujejo stažov, pripravništvo. To je gotovo ena izmed rešitev. Mladi so naša prihodnost in v prihodnost moramo vlagati. Države članice nimajo več denarja, vendar pa se moramo zavedati, da je 10 milijard evrov dovolj, da ustvarimo 10 milijonov delovnih mest. Vendar pa potrebujemo vsaj 30 milijard evrov za to, da bomo zaposlili vse naše mlade. Če bomo vlagali v mlade, potem bomo prav gotovo dobili več kot je potrebno za ta denar. Hvala lepa, sedaj pa za uh, eno minuto. Uh, kolegica Gardija Zabal Rubjal. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, komisar. Brezposobnost med mladimi je zelo pomembno vprašanje in zadeva tudi del aktivnosti Evropskega parlamenta in pa komisije. To smo sprejeli tudi v okviru strategije za letu 2020. Raven brezposobnosti je zelo visoka in zato je vsaka strategija v to smer dobrodošla. Ta strategija naj bi ciljala na to, da naj bi vsak mladi evropejec eh, dobil tudi delo mesto po štirih mesecih brezposobnosti ali pa vsaj staž. Vendar pa tega ne dosegamo. Izvajanje je odvisno od vole držav članic. Prav tako nimamo nobenega konkretnega načrta za financiranje. Želi bi starostno mejo dvigniti do 30. leta, vzpostaviti tudi določene ukrepe, s katerimi bomo poskrbeli za to, da se to izvaja v vseh državah članicah. Poskrbeti pa moramo tudi za kakovostne kriterije in pa kriterije glede plač. Tudi zato bi si želeli ustrezna sredstva v naslednjih letih. Hvala lepa. Kolegice in kolegi. Kolegi, sedaj pa postopek HDI. Ujemite pozornost predsednika. Imamo 20 prijav, predvidenih je 5 minut. Poleg tega so malo številni eh, kolegi bili disciplinirani, trem sem moral odzeti mikrofon in zaradi tega predlagam naslednjim, da ne bomo upoštevali nikogar, ki je že sodeloval pri tej razpravi in pri prejšnji razpravi, ki je tematsko eh, sorodna. Upam, da se strinjate vsi s tem. Žal tega ne morem spremeniti. In najprej kolegica Mazi Kukovič. Hvala lepa, predsednik. Jamstvo za mlade zelo pozdravljam. Pozdravljam ga zato, ker mladi si brez dela ne upajo ustvariti družin, ne morejo sprostiti svojih talentov in ne morejo sprostiti tudi svoje ustvarjalnosti. Zato je možnost dodatnih usposabljanj, predvsem na področju recimo digitalizacije, možnosti za pripravništvo ali celo za zaposlitev po štirih mesecih brezposelnosti nekaj kar bi si vsi želeli kar je res idealen model. zato evropski parlament opozarja in skrbi in se osredotoča na mlade že dlje časa vendar pa tukaj manjka tudi motiviranost sistem motivacije kajti ni nujno da se bo vse dobro izšlo v kolikor ne bomo izpostavili tudi tega sistema kjer bodo mladi del rešitve ne pa del problema. Hvala. Hvala lepa kolegica Mazej Kukovič, sedaj kolegica Senalova. Najlepša hvala za besedo, spoštovani kolegi, spoštovane kolegice. Evropa se ne more privoščiti, da bi izgubili na celotno generacijo mladih. Številke, ki pričajo o brezposobnosti, so grozne. 25 odstotkov v 13 državah, več kot 55 odstotkov v drugih državah, 5 milijonov in pol mladih brezposobnosti v celotni Evropski uniji. To so ljudje, ki so na vrhuncu svojega življenja, ki bi bili lahko zelo produktivni, produktivni za nas vse. In, uh, ne moremo čakati na gospodarsko okrevanje in rast. Zato bo prepozno, prepozno za milijone ljudi. Politika vrčevalnih ukrepov in še več vrčevalnih ukrepov je nekaj, kar vse skupaj še otežuje. Zato toplo pozdravljam predlog za schemo oziroma sistem za jamstvo za mlade. Situacija je prav gotovo urgentna. Moramo pa se zavedati, da je potrebno ta instrument uporabljati tudi v sodelovanju z lokalnimi organi, zato da bodo vsi razumeli, zakaj gre in kako to deluje. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Kromberg, izvolite. Finska ima zelo dobre izkušnje z mehanizmi za jamstva za mlade. 80 odstotkov mladih brezposlenih je že uporabilo te storitve mladi se tudi bolje odločajo v tem obdobju prehoda v delovno življenje, pa tudi storitve za zaposlovanje so boljše. Da bi podprli evropsko pobudo, pa mislim, da moramo zagotoviti tudi delovna mesta. Če se ogledamo določene segmente evropske situacije, lahko ugotovimo, da je pomembno zagotoviti tudi mobilnost med državami. Tako da lahko mladi iz Španije delajo naprimer tudi v Nemčiji, Drugič, če naj bi te mehanizme financirali s pomočjo strukturnih skladov, je zelo pomembno, da lahko te sklade uporabimo za to, da zaposljujemo posameznike tudi v okviru storitev za zaposlovanje. Sicer to jamstvo za mlade ne bo vredno nič. Najlepša hvala. Marsi, izvolite. Najlepša hvala, predsednik. Seveda je v redu, če komisija izraža obžalovanje zaradi brezposobnosti mladi. Vendar pa se moramo vprašati tudi, zakaj je do te krize sploh prišlo. Ne zaradi tega, ker mladi niso dovolj izobraženi, ne zato, ker nimajo dovolj delovnih izkušenj in ne zato, ker niso dovolj prilagodljivi. V tej situaciji smo zaradi varčevalnih ukrepov, ki jih podpira ta komisija, Evropski svet ter večina večjih političnih skupin v tem parlamentu. Brez javnih naložb bo jamstvo za mlade le še ena prazna obljuba. Še huje, to bi lahko nekakšna pretveza za to, da naj bi skušali uporabljati nekakšne ukrepe, kot eh, naprimer na Irskem, da bomo enostavno spremenili Evropo v nekakšno delavnico poceni dela, ne bomo pa zagotovili dejanskih konkretnih delovnih mest in pa ustreznih pogojev za delo. Evropa se mora mobilizirati, zahtevati ukrepe, s katerimi bomo zagotovili delo intenzivno moramo vlagati, vlagati v izobraževanje na tretji stopni ter zagotoviti brezplačen dostop do izobraževanja za vsem. Najlepša hvala, gospod Murphy, gospod Crnakos, izvolite. Najlepša hvala. Gospod predsednik, spoštovani kolegi, vrčevanje ukrepi, brezposelnost, depresija. To je stanje, s katerim se soočamo po celotni Evropi. Ne gre le za gospodarsko vprašanje. Ta izziv je povezan tudi z zdravjem, s psihološkim zdravjem, s duševnim zdravjem. Celo generacijo silimo v to, da se zdaj soočajo z hudimi duševnimi mukami in pa psihičnimi težavami. Seveda lahko le toplo pozdravim pobudo, da se pogovarjamo o tem vprašanju. Načrti in programi za jamstva za mlade, mora napredovati. Tukaj moramo doseči določen napredek. Te pobude ne smejo ostati le zapisane, ampak jih moramo začeti tudi izvajati v praksi. Bistvenega pomena je, da se zavedamo, da vrčevalni ukrepi niso nekaj, kar bi omejevalo mlado generacijo, ampak da bi zaradi tega pravzaprav lahko prišlo do novega proletarijata. To nas bo prav gotovo omejilo. Gospod Stojanov, najlepša hvala, gospod predsednik. Oglašam se kot najmlajši predstavnik v tem parlamentu. Prav tako sem član stranke, ki ima skoraj večino mlajših od 30. Ne bom ponavljal izjav, ki smo jih že slišali, zato vas bom upozoril na zelo specifičen primer. Številna podjetja zahtevajo, da imajo mladi že pridobljene delovne izkušnje. In moje vprašanje je čisto enostavno. Kako naj bi nekdo, ki je ravno kar zaključil šolenje, že imel delovne izkušnje? Če človek ne more najti dela, ne more priti do izkušenj. In če nima izkušenj, ne more priti do dela. Gre za začaran krug. Zato vas prosim, komisija, ko podjetja uporabljajo evropska sredstva za to, da ustvarjajo delovna mesta za mlade, potem mora biti tukaj osnovni pogoj, da ta podjetja ne zahtevajo predhodnih izkušenj. Sicer tukaj prihaja do določene diskriminacije in ne bomo dosegli ciljev, o katerih se pogovarjamo. Hvala. Grazie, onorevole. Hvala lepa. Gospa Lukačevska. Najlepša hvala, gospa predsednica. Mislim, da moramo reči, da e, tisti, ki so zasičeni, ne razumejo lačnih in tisti, ki imajo delo, ne razumejo brezposelnih. Treba je začeti razmišljati o problemih brezposelnih razpravljali smo o številnih pobudah, vendar brezposelni mladi še vedno čakajo na delo. In vsakim letom jih je več. Pobuda je seveda dobrodošla, vendar to je samo pobuda. E, delovati mora v praksi. Ali lahko komisar razloži, kako bodo države članice to uresničevale v praksi. Konec koncev ima to obliko priporočila. Se pravi, če države tega ne bodo uresničevale ali bodo kaznovale ali pa se bomo vrteli v krogu in na ta način pravzaprav jezili mlade. Hvala lepa. Gospa Želovreska, najlepša hvala gospa predsednica, priporočila sveta o garanciji, o jamstvu za mlade eh, so pomembna. Je pa tu zelo veliko vprašanj in pasti v fazi implementacije. V nekaterih državah je potrebno več kot štiri mesece, da mladi dobijo delovno mesto. To v praksi pomeni, da delovnih mest ni. Um, tudi um, manj javnih financ je nadaljni problem. Vsi dejavniki na trgu dela morajo sodelovati z brezposelnimi, zato da se jim zagotovi usposabljanje uh, in pozneje delovno mesto. Nihče, ki potrebuje pomoči na uh, trgu dela, naj ne bi pač eh, trpel zaradi določenih odločitev, primer mlade mrad, matere, ki se vračajo na delo po porodu. Hvala lepa, gospa Jakonsari. Najlepša hvala, gospa predsednica. V zgodovini Evrope smo prvič v situaciji, ko dobro izobraženi mladi drsijo množično v brezposelnost. To je prava tragedija. Obstajajo prakse, Bojim pa se, da bo mladina šla od ene prakse do druge in tako v nekem začaranem krogu kaj lahko stori posameznik, ko države članice zmanjšujejo proračunska sredstva za izobraževanje, raziskave in tudi Evropska unija zmanjšuje proračun. Kaj lahko mladi še storijo, če ni več eh, odobrenih izdatkov za izobraževanje? Če res želimo, ustvariti nova delovna eh, mesta, potrebujemo tudi kakovostna delovna mesta. Hvala lepa. E, gospa Degojen. Hvala lepa, gospod eh, komisar, gospa predsednica. E, pogosto krat smo o tem govorili, brez mladine ni prihodnosti. Neznosno je, kako se tu ponavlja, da najbolj izobražena in pripravljena generacija ne more uporabiti svojih talentov. Evropa ne najde pravih odzimov. Hvala lepa, gospod Andor, za vaš predlog, vendar poskrbeti je treba tudi za financiranje in rezultate, zato da bi zaključili to situacijo. Državljani ne, mo, ne zdržijo več, da dobijo stalno nove predloge, nobenih rezultatov. Mi potrebujemo sklad za financiranje jamstva za mlade in perečnost situacije in brezposelnost. Uh, nas silita v hitro ukrepanje. Dosedanje reakcije so bile prepočasne, upam, da bo sedaj bolje tudi s podporo parlamenta. Ali sprejemate modri karton? Sprejemate modri karton? Gospa Irigojen? Kolegica Tikal? Najlepša hvala. Eh, kolegico bi rada vprašala naslednje. Brezposelnost mladih, ali je tu samo številka zaskrbljujoča? Mislim, da moramo biti zaskrbljeni tudi eh, zaradi tistih, ki eh, zapustijo šolanje. Oboje ogroža namreč prihodnost Evropske unije prednostna naloga za Evropsko unijo, komisijo, države članice je, da zagotovijo kakovostno izobraževanje, pa seveda tudi delovna mesta. Hvala lepa. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo con, con mi colega. Ja, lahko se samo z vami strinjam, gospod Tikal. Mnogi mladi so prekinili predčasno izobraževanje in v Španiji je bilo do sedaj možno najti delovna mesta. Eh, sedaj pač poskušajo ti mladi nadaljevati z izobraževanjem in treba jim je dati možnost, da pridejo do kvalifikacije. Poznaje pa seveda potrebujejo delovna mesta, ko bodo končali izobraževanje. Hvala lepa, gospa Keller. Hvala lepa. V nekaterih regijah Evrope vsak drugi mlajši od 25 let nima niti izobraževalnega, niti delovnega mesta. V drugih regijah pa ni mladih. Take regije bi lahko dale perspektive mladim iz drugih regij. Tu pa ne pomagajo govori, temveč informacije, iskanje delovne sile, eh, izobraževanje, eh, eh, učenje jezika, usposabljanje. To so stvari, ki jih morajo uresničevati države članice in to je lahko konkreten primer evropske solidarnosti. Kaj ti, če zgubimo celo generacijo, to ni samo problem za gospodarstvo, to je problem za našo demokracijo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Paška. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospod komisar. Nočemo reči, da komisija noče ustvarjati delovnih mest za mlade, vendar rad bi izpostavil nekaj izkušenj iz lastne države. Kljub težavnih eh, okoliščinam smo namreč priča gospodarski rasti. Nekaj avtomobilskih eh, podjetij, eh, elektronskih podjetij išče delavce. Imamo 25 odstotno brezposelnost mladih, eh, vendar naši mladi niso zainteresirani za ta delovna mesta, niso zainteresirani ustrezno usposobljeni. E, mnogi se odločajo za družboslovne vede, kar pa ne koristi industriji. Del problema e, je seveda e, neskladje med univerzo in delovnimi mesti, ki nastajajo v podjetjih. Hvala lepa, gospa Kraca. Popoli, kjer je projevre. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kolegice in kolegi so pač povedali mnoge zanimive stvari in ta situacija je dejansko pereča. Potrebujemo učinkovite, takojšne ukrepe za to, da brezposelnost ne bo še rasla in sicer ne samo v Južni Evropi, temveč v državah srednje in vzhodne Evrope in mladi se odseljujejo iz Evrope, ne samo iz lastne domovine, temveč iz Evrope kot celote. In pomislite, kakšne bodo posledice za konkurenčnost Evrope in zaradi tega moramo nujno hitro sprejeti te ukrepe. Vendar mi imamo že programe za mladino, imamo že možnost za evalvacijo in uh, ukrepe na podlagi tega. Uh, preprečevanje napak iz preteklosti in tratanje sredstev. E, torej, mi potrebujemo širok okvir za razvoj Južne Evrope, potrebujemo večjo uravnovešenost med državami članicami. Brez tega ne bo spodbujanja, eh, eh, eh, spodbujanja delovnih mest in ne bo investicij in Eh, mladina bo zgubila. Hvala lepa, poslanec Keli. Hvala lepa, gospa predsednica. To je resno vprašanje. In mladi so zlasti trpeli zaradi gospodarske recesije. Nimajo več garancije za delovno mesto poznam študente, ki so eh, šli na pogovore v podjetja, so bili povabljeni na pogovore, pa potem niso dobili niti odgovora od eh, podjetja. Treba je pač poskrbeti, da ne bodo postali depresivni. In tudi prihaja seveda do priseljevanja, zlasti oziroma odseljevanja in ugotavljam eh, pri nas, da se mnogi odseljujejo. Treba je pač podpreti mlade in jim dati delovna mesta za prihodnost. Hvala lepa. Hvala lepa. S tem smo zaključili postopek eh, CatchDI. Sedaj pa ima besedo komisar Andor. Gospa predsednica, poslanke in poslanci, Tu je bila zelo pomembna razprava o temi, ki je lahko emblematična pobuda Evropske unije v tem mandatu. Irsko predstvo se je komaj začelo, v Dublinu smo prejšnji teden slišali, da to ni samo prednostna naloga za ministra Burtona, temveč za celotno irsko vlado. To je namreč temeljnega pomena in svet ministrov za zaposlovanje bo o tem tudi govoril februarja, eh, tako, oziroma bo sprejel to pobudo, tako da bo prišlo čim prej do izvajanja. Mi vemo, da je situacija resna, ker pa sem slišal določene stvari iz Irske in Španije. In s prstom ste pokazali na komisijo in evropsko politiko v teh zadevah. In zaradi tega pravim, da je pač potrebna bolj resna eh, analiza. Odprt sem za razprave, vendar evropska politika je težavna in ni vse pravzaprav težava Evropske komisije in naprimer tudi eh, nepremičninski eh, mehurji in podobno, do katerih je prišlo, tudi niso delo komisije. Eh, torej, mi smo ta predlog dali 5. decembra eh, s mladinskim svetom. Eh, oziroma v svetom za mladino smo razpravljali o tem, mi želimo torej odpraviti eh, brezposelnost eh, mladih in ta pobuda o jamstvu za mlade kaže Evropsko unijo z najlepše luči. Tu gre za izmenjavo dobre prakse, gre za konstruktivno sodelovanje in gre za tudi dobro substanco, ki jo hočemo ponuditi Evropskemu semestru. Seveda želimo torej Eh, prenesti dobre prakse iz Finske in Avstrije. Eh, avstrijski premijer bo jutri govoril tukaj in upam, da bo tudi eh, ponosno omenil nizko brezposelnost mladih v Avstriji. Samo jamstvo za mlade pa seveda ne zadošča v boju proti brezposelnosti. Potrebujemo druge pobude in imamo naprimer prenos eh, dualnega izobraževanja iz eh, Nemčije in Avstrije, kjer ta sistem dobro deluje, eh, potem pa službe za zaposlovanje morajo tudi delovati, morajo imeti tudi možnost, da ponujejo delovna mesta v drugih evropskih državah, s tem bi okrepili mobilnost, to je tudi pomembno področje, na katerem delamo in to bomo storili še v prihodnje. Sodelovali bomo na tem področju tudi s poslankami in poslanci Evropskega parlamenta. Kot je povedala gospa Hirš, eh, jamstvo za mlade seveda ni jamstvo za delovno mesto. S tem ne bomo odpravili brezposelnosti mladih, vendar lahko pa bistveno zmanjšamo brezposelnost mladih treba pa je pripraviti svežnje delovnih mest, izobraževanja, motivacije in tako naprej. In če posamezniku ponudimo izobraževanje, mora to biti koristno in mora izboljšati njegove možnosti pri zaposlovanju v državi ali pa regiji. Eh, v parlamentu se je tudi veliko govorilo o prožni varnosti. Eh, tu smo torej upoštevali vidik eh, prožnosti in ta je tudi pomemben za zaposlovanje. Treba je zagotoviti varnost zaposlovanja za celo generacijo in To je treba zagotoviti za prihodnost. Se pravi, tu ne gre samo za odziv na sedanjo krizo, gre za eh, strukturno izboljšavo na evropskem trgu in na prehodu iz šole v delovno življenje. Izobraževanje je seveda ključno, sredstva iz Evropskega sklada pa je treba razdeliti po prednostnih nalogah, treba je določiti te prednostne naloge za prihodnost. In strinjam se tudi s tem, kar je povedala Juta Steinruck. E, imamo krokodilske solze za mlade, to ne pomaga, potrebujemo jasne prispevke, potrebujemo sredstva e, v tem ledu. Eh, v Evropskem socialnem skladu letos in tudi v naslednjem um, finančnem obdobju, ker pa zadeva konkretni projekt, o katerem je spraševal gospod Kostelo, to lahko preučimo v naslednjih tednih in eh, januarja in februarja pa še lahko tudi pridem da se pogovorimo o tem. Hvala lepa tudi za razpravo in podporo strani Evropskega parlamenta, ne samo danes, temveč v zadnjih treh letih, od samega začetka strategije Evropa 2020. Tu gre za ključno pobudo in eh, tudi mnogi poslanci, naprimer gospa Bere, so tu igrali zelo pomembno vlogo. Potrebujemo podporo tudi v prihodnje, razpravo tu v parlamentu. in podpora konceptu jamstva za mlade je pomembna. Sporočilo je treba dati državam članicam. Gre torej najprej za potrdilo same eh, scheme in potem pa seveda za financi financiranje pozneje. Mario Komuni. Lepa, ko miser. Tukaj imamo tudi osnutek eh, resolucije. Sem je razprava zaključila. 16. sredo bomo glasovali o tej temi. Na skladu z dnevnim redom sledi skupna razprava na temo kohezijska politika sredanjstva in sklada Evropske unije.